odbori so se odločili za medinstitucionalna pogajana in sicer v skladu z členom 78 poslovnika. Na spletni strani plenarnega zasedanja lahko preberete utemelitve za eh, pričetek teh pogajanj. V skladu z členom 201. 30. 4.